Kolegice, gospe in gospodje, začnimo se stankom. Ura je pet čez tretjo. Najprej bi rad pozdravil skupino 30 obiskovalcev, članov uprave iz eh, liberalne stranke v Nemčiji. Eh, tu so na obisk pri Petru Reimersu, dobrodošli v odboru. Upam, da bo ta obisk ploden. E, potem boste vedeli, da z izjemo gospoda e, Kancjana e, poslanci Severne Evrope prihajajo pravočasno, drugi z juga pa kakšno minutko pozneje in zaradi tega začenjamo pet čez tretjo, vendar vsekakor dobrodošli. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Ste zadovoljni s tem? Dobro. Drugič, sprejetje zapisnika z eh, 30. januarja, 10. in 11. februarja in 20. februarja. Ste tudi s tem zadovoljni? Dobro, prehajamo na tretjo točko. To je trg pristaniških storitev in izmenjava mnen. Veste, da smo glasovanje jutri prestavili in gospod Fleckenstein vam bo prav gotovo razložil, zakaj je predsednik sprejel to odločitev, vendar beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi. S tem, kar imenujemo eh, svežen o pristaniških tri, eh, si nismo olajšali dela. Bil sem v različnih eh, pristaniščih. Eh, govorili smo z britanskimi, finskimi eh, pristanišči, Rotterdamom in drugimi. Govorili smo tudi z sindikati, združenji in podobno našli smo tudi celo vrsto kompromisov za naš dokument. Gre torej za ravnovesje med transparenco in manevrskim prostorom, eh, gre za možnost omejevanja eh, ponudnikov pristaniških storitev, vključili smo socialne standarde v minimalne standarde in marsičesa smo se tudi spomnili za preprečevanje prekomerne eh, birokracije in priporočevalci v senci in pri GD eh, MUF se želim zahvaliti za kooperativno sodelovanje. V Strasburu prejšnji teden smo pa morali ugotoviti, da v tem mandatu tega poročila ne moremo dokončati. Zato imamo dva razloga. Po eni strani še vedno nismo našli kompromis za eh, poglavje o dostopu do trga. Eh, torej, eh, komisija je že izuzela potniške storitve in pretovor in med poročevalci v senci, pa tudi znotraj politične skupine, eh, smo imeli različna mnenja, ki jih pač nismo mogli do konca prediskutirati. Kompromis oziroma glasovanje brez kompromisa na tem področju, ko gre za crčiko uredbe, ni eh, možno, se pravi, tega nismo hoteli delati, da ne bi bile stvari prepuščene na ključju. Torej, na samem začetku smo rekli, da vidimo uh, regulativo o pristaniščih v istem kontekstu kot tudi direktivo o koncesijah in tudi uh, v povezavi z državnimi pomočmi. Glede uh, direktive o koncesijah smo sprejeli kompromis, to lahko odkljukamo. Pri uh, državni pomoči pa nam ni bilo jasno, eh, kaj nas čaka in z generalno direkcijo eh, promet in eh, generalno direkcijo za konkurenco smo se tudi pogovarjali in nekoliko nas skrbi ureditev državnih pomoči na področju infrastrukture, tu gre za sektorska sektorske smernice, ki do sedaj še niso bile predložene in eh, tudi za pristaniško infrastrukturo še nimamo stvari natančno opredeljenih. Eh, to naj bi se zgodilo v eh, prihodnje in dejstvo je, da imamo tudi zelo malo sodb na tem področju, 15 v zadnjih treh letih. Drugo pa so vprašalniki komisije, eh, eh, ko gre za plačevanje dobička na dohodek pravnih oseb eh, na sestanku z generalno direkcijo za konkurenco smo se poskušali vprašati, zakaj so te vprašalnike razposlali ravno zdaj in nismo dobili pametnih odgovorov. Skrbi nas, Eh, tudi, eh, kako je z eh, izjemami za celotna pristanišča Labour Pulse in bojimo se, da bi pač določena področja urejali skozi zadnja vrata in zaradi tega menimo, da je smiselno nadaljevati dela uh, Eh, na tem dosjeju šele takrat, ko bomo vedeli, kaj načrtuje generalni eh, direktorat za konkurenco. Pisali smo predsedniku odbora Brianu Simpsonu, eh, smo tudi predložili kompromise, ki smo jih dosegli, on je tudi pisal komisiji. Naš nasvet novemu odboru za promet ki se bo prav gotovo moral ukvarjati s tem vprašanjem, kajti komisija prav gotovo eh, ne bo rekla, ah, ne bomo nadaljevali, smo se pač deset let motili, je naj upošteva tudi to, kar smo mi naredili. Na ta način bi lahko v naslednjem mandatu napredovali hitreje. Moja prošnja komisiji je naj Naslednji krok razprav v tem odboru usmerja tako, da ne bo treba pač eh, delati s polno paro ob koncu mandata. Hvala lepa, gospode Bakar, za liberalce. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Lahko se pridružim temu, kar je povedal gospod Fleckenstein. Predlog komisije je bilo dobro izhodišče za razpravo o tej temi. V zadnjih tednih smo poskušali organizirati stvari, imeli smo številne kontakte tudi z ljudmi zunaj eh, komisije, ne samo z GD MUF, temveč tudi z drugimi smo govorili eh, in smo tudi dobili pomoč pri tem. Eh, dosjeju. Žal nam pa ni uspelo v kratkem času doseči kompromis. In danes s pričo volitev tudi ni preprosto najti dober kompromis. Mislim pa, da nam je uspelo korigirati eh, osnutek komisije, ker je pač to bilo potrebno, zlasti kar zadeva trženje storitev in avtonomijo storitev. Torej, tu smo pač naredili dobre korake in popravili osnutek. Na drugih področjih pa nismo našli dobrega kompromisa. To je obžalovanja vredno, nam je pa vse eno nekaj pač uspelo. Torej, mi potrebujemo ta predlog, potrebujemo tudi stališče evropskih instanc eh, v zvezi s vsem, kar je povezano s pristanišči. To velja seveda tudi za ta osnutek. Eh, cilj je, da se pač zagotovi pravna enakost za mnoga področja v pristaniščih, med pristaniščih. To velja seveda tudi za direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb, eh, izkrivljanje konkurence, potem eh, pogoji dela pristaniških delavcev, socialni dialog. Tu moramo pač dejansko poskrbeti za to, da se spoštujejo evropska pravila. Naša politična skupina pač meni, eh, če smo nekaj odložili, tega tudi nismo smo uh, ukinili in uh, mi moramo pač uh, stvari uh, dobro organizirati tudi v tem odboru in prav gotovo bomo nekega dne dobili dober kompromis. Uh, in bomo lahko pač pristaniščem dali tisto pravno varnost, ki jo potrebujemo. Ne smemo pozabiti, da so pristanišča del hrbta hrbtenice eh, v Evropi na področju gospodarstva in zaradi tega moramo pristaniščem dati možnost za nadaljni razvoj, ker pač prispevajo k našemu gospodarskemu razvoju. Hvala lepa. Tretjič se ukvarjam pač s tem eh, svežnjem o pristaniščih pred eh, eh desetimi leti. Eh, eh, je komisija pod eh, Loyolo de Pasio predlagala eh, ta osnutek, eh, ki so ga najprej zavrnili, čez pol leta so predložili eh, nov osnutek, ki je bil pa isti, vsekakor eh, je bil pač ta prvi osnutek in drugi osnutek zavrnjen in sedaj ga imamo spet tu. Nekoliko eh, šipkeje formulirano, vendar kot da komisija tega ne bi mogla opustiti. In sedaj razmišljajo o reviziji, o pravilih o državni pomoči pristaniščem in hkrati tudi nov zakon. E, to je noro. Ali bomo pač eh, revidirali pravila o državni pomoči in potem bomo imeli to pobudo za. Eh, pristaniške storitve. To me spominja na revizijo 1370. In eh, komisija očitno sploh nima nobenega interesa, da bi razmislila o tem, kaj se je zgodilo, kako se je treba odzvati na to, kje so šipke točke določenega zakona, teh se je treba lotiti in obnoviti. In komisija, ki ima toliko izkušenj in uh, Eh, v zadnjem trenutku predloži svežen o pristaniščih, ki je tako obremenjen in misli, da bo to na koncu mandata izsilila, ne vem, kakšno politično pamet ima komisija eh, s tem svežnjem imate toliko izkušenj, zakaj ste spali štiri leta in uh, ste to predložili zdaj, zakaj tega niste predložili na začetku svojega mandata. Ne bodite presenečeni, torej, uh, prosim, ne delajte isto v naslednjem mandatu, najprej čakate in potem v zadnjem trenutku. In zaradi tega tudi podpiramo to stališče in komisija naj razmisli, ali želi. Uh, revizijo pravil o državni pomoči pristaniščem ali pa želi najprej analizirati realnost in to je nujno potrebno. Gospod Bradbourne za EKR, hvala lepa. Izjemoma se posem strinjam z gospodom Kramerjem. E, to je morda prvič v teh zadnjih petih letih. No, vsekakor se strinjam z njegovim mnenjem o učinkovitosti tega predloga, e, ki smo ga dobili ob koncu mandata. In dejstvo je, da je že dvakrat parlament zavrnil e, predloge komisije v zvezi s tem. In Tudi jaz sem bil prisoten pri teh prvih dveh poskusih in eh, videti je, kot da smo eh, šele na samem začetku te razprave. Ne moremo imeti take situacije, da parlament reče dvakrat ne, komisija pa potem predloži nov svežen češ, da bomo mi nekako spremenili mnenje. To je način tudi za podaljševanje pogajanj. Uredba o pristaniških storitvah je očitno nekaj, kar ne deluje in komisija bi morala povsem umakniti svoj predlog. Kljub nekaterim izboljšavam je bistvo tega ne primerno zaradi tega, ker je tu ena rešitev namenjena vsem skupaj. Ne upošteva, da je vsako pristanišče enkratno, da deluje na svoj način. Seveda je treba spoštovati pravila o konkurenci. Eh, vendar eh, pristanišča lahko pri tem zasledujejo različne strategije. To je tudi najboljša spodbuda za rast in rast v tem trenutku najbolj potrebujemo kar pa zadeva eh, specifične eh, stvari. Torej, mi smo soglasno sklenili, da ne želimo glasovati o tem v času tega mandata. Eh, tudi zaradi tega, ker je pač povedal naš poročevalec. Imeli smo tudi se stanek z komisijo in najprej je treba razčistiti situacijo. Srečanje s komisijo je stvari zmedlo in ne pojasnilo. In upam, da bo to komisija tudi upoštevala. Et, vendar tu ne gre samo za državno pomoč. Mi se ne strinjamo tudi eh, glede eh, področja eh, veljave, področja uporabe te uredbe. Eh, potem dejstvo je, da morajo biti poslovne strategije podlaga za delovanje eh, pristanišč in tega ta uredba v tej obliki ne omogoča. Torej, jaz pozdravljam dejstvo, da ne bomo nadaljevali z glasovanjem o tem v tem parlamentu. Pozivam komisijo naj povsem umakne ta predlog in če ne more Eh, pripraviti bolj pametnega predloga, naj to vse opusti. Hvala lepa, gospod Rike. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj povem, da ne govorim v imenu ELS, ki ni govorila, ki bo morda še spregovorila, jaz govorim v svojem imenu. Dve splošne opombe bi imel. Prvo je, in tu vidimo tudi kako težko je imeti nek splošni ureditveni okvir. Torej, bistvo pristanišča je njegova geografija, se pravi geografska uh, lega. In zaradi tega so tudi vsa pristanišča zelo različna. Niso na istih morskih poteh, eh, nimajo istih možnosti za urejanje, za delo in težko je pač narediti uredbo, ki bi pravzaprav predvidevala enake načine delovanja in podobno ni isto kot naprimer eh, ob Črnem morju ali pa ob Severnem morju. To je prva stvar. Druga stvar. Eh, s to novo uredbo poskušajo odpreti to področje konkurenci, eh, želijo zagotoviti enako konkurenco v pristaniščih, eh, vendar eh, tu se je vendarle nekaj eh, zgodilo, kar je nenavadno in sicer transport kontejnerjev je seveda pomembno področje, pomemben sektor in tu imamo zelo veliko koncentracijo na svetovnem uh, uh, področju. Tu imamo tri kartele, naj jih imenujemo P1, P2 in P3. In dejstvo je, eh, da se tu združujejo pač te kontejnerske storitve. In to pomeni, E, se pravi, e, tu smo e, priča pravzaprav neki novi koncentraciji in mi poskušamo te stvari sedaj urediti in mislim, da je zato tudi primerno, da to prepustimo naslednjemu parlamentu, da o tem glasuje in da pripravi pač ustrezno to novo zakonodajno besedilo. Hvala lepa, gospa Majstar. Hvala lepa. Pristaniški svežen je eh, svežen, o katerem so že razpravljali, tudi v tem mandatu to ni ravno uspešno. Komisija je to večkrat napovedovala. Eh, poskušajo optimirati pristanišča in jaz prihajam iz severne Nemčije in vedno sem v imenu tudi eh, severnih eh, zvezdnih dežel rekla, da česa takega ne potrebujemo. Sedaj pa smo dobili ta predlog, ki je nekoliko drugačen od prejšnjih. Mislim, da bi se lahko tu dogovorili. Torej, jaz se ne strinjam z gospodom Kramarjem in z gospodom Bradburnom, ki pač menita, da je to isto kot prej in da bi lahko to vrgli v smeti. Ne, komisija mora razmisliti,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 prav gotovo obstajajo splošna pravila, eh, po katerih bodo lahko pristanišča načrtovala, eh, investirala in zagotavljala tudi ustrezno konkurenco. Tu imamo različne vedike. Seveda se sprašujemo, eh, ali je kdo naj bo zakaj pristojen, ali bo treba vključiti vsa področja. Eh, mi vemo, eh, da eh, se je komisija tudi ogledala stvari, kaj pristanišča potrebujejo in poskušali so dejansko tudi nekaj narediti, kar bi pomagalo gospodarjenju v pristaniščih, da državnih pomoči za pristanišča ne obravnava več odbor za promet, obžaluje. Vendar dejstvo je, da stvari postajajo vedno bolj komplicirane. Vendar jaz menim, da ta predlog ni brez upanja, našli bomo kompromis, strinjam pa se s gospodom Fleckensteinom, da ne smemo prehitevati, potrebujemo nekaj časa, vsi smo že v eh, predvolilnem boju, stvari ne moremo zaključiti ne v trialogu, ne drugače, se pravi, bolje bo v naslednjem mandatu, vendar mislim, da se moramo stvari lotiti, kar ne moremo stvari pustiti, da tečejo kar tako, mi moramo poskrbeti za to, da bodo pristanišča dobro delala. Gospod Olkaroj. Eh, hvala lepa. V imenu svoje poslanske skupine želim čestitati kolegi Fleckensteinu, ki odličnemu delu stvari je odlično opravil. Komisija je naredila to napako, da je stvari začela prepozno. Tu gre za občutljiv dosje in govorniki pred menoj eh, so tudi že povedali, da je svežen o pristaniščih bil že dvakrat eh, zavrnjen. Leta 2009 je komisija predložila neko sporočilo, češ, da bodo pač k malu predložili smernice za državne pomoči in socialni dialog ne bi bil organiziran na evropski ravni in eh, hoteli so počakati na rezultate, eh, pred, pač predložijo nov predlog in teh smernic še vedno ni socialni dialog se je začel v nekem skromnem obsegu, ne vemo pa, kje bomo pristali. Videli smo, eh, da tudi interesni predstavniki ne želijo tega kar tako zavrniti. Torej, treba je govoriti o tej pristaniški direktivi. Seveda pa je treba upoštevati tudi druge vidike, naprimer državne pomoči, koncesije. Pri koncesijah smo naredili nek napredek, potem sem sodi tudi svoboda pristaniških delavcev, da se organizirajo in dokler se vsega tega ne uredi, je težko najti kompromis. E, no, če odgovorov ne bi dobili, potem moramo pač preveriti, ali je direktiva smiselna in ali lahko pozitivno prispeva k razvoju pristanišč. Mi se zavedamo, da so pristanišča pomembna za gospodarski razvoj in zato želimo, da bi pristanišča spodbujali. No, eno vprašanje pa ostajajo odprte in malo časa imamo na voljo in zaradi tega je tudi smiselno, da stvari damo v predal in počakamo na naslednji krok. Eh, hvala lepa. Torej, jaz sem se dopisoval s poročevalcem o tej temi in vem, da gospod Komucak deli mnenje poslancev in zaradi tega tudi menimo, da je pametno, da pač se ne glasuje. Mislim, da je Michael zelo dobro povedal stvari in Filip je to tudi podprl. Če si ogledamo zakonodajne predloge, ki so v zadnjih šestih mesecih prišli v ta odbor, vidimo, da je tu neverjeten seznam, četrti železniški Eh, se svežen pomorsko prostorsko načrtovanje, enotno evropsko nevo in eh, uredba 261 in tako naprej in tako naprej. In mislim, da moramo komisiji poslati eh, naslednje sporočilo. Uredba 261 ne morete odlagati na zadnje mesece parlamentarnega ciklusa. Če to storite, potem se zgodijo težave, kot smo jih imeli tudi pri četrtem železniškem paketu, enotnem evropskem nebu in eh, luškem pristaniškem svežnju. Ko se je pojavil ta pristaniški eh, svežen. Naj tudi jaz povem, da sem bil pri prvem zraven in videl sem v Strasboru eh, demonstracije pristaniških delavcev, potem drugi svežen o pristaniških eh, storitvah. Je bil tudi zavrnjen in komisija ni ravno pripravila isto besedilo v tretje, vendar je pripravila pristaniški svežeč brez uh, uh, urejanja tovora. Torej jaz ne vem, kaj, kako imamo lahko ta svežen uh, eh, o pristaniških uh, storitvah, če ne urejamo uh, storitev v zvezi s tovorom. Kaj ti ne ostane več veliko od prvotnega pristaniškega svežnja? Neka splošna finančna preglednost ostane. Torej, mislim, da je odločitev, da odložimo stvari, tudi dobra Eh, priložnost za komisije, da umakne to polovičko svežnja, kajti to ni več kot polovička zaradi tega, ker eh, storitve v zvezi s tovorom niso vključene. Torej, upam, da ne bo prišlo do drugega upora pristaniških delavcev. Torej, mi si moramo stvari natančno ogledati. Ključno je naslednje in gospod Fleckenstein je to tudi povedal. To je vprašanje eh, državnih eh, storitev, javnih storitev in mi ne vemo, kako bo s temi državnimi pomočmi v tem eh, sektorjem, kako bo z obveznostjo javnih storitev. Mi nič ne vemo, in naslednji parlament mora gledati, kaj dela GD Komp in kaj bodo oni delali za državnimi pomočmi in eh, javnimi storitvami. Torej, treba je bedeti nad tem in parlament se mora tega zavedati in mora biti zelo previden. Eh, torej, Mislim, da je bila odločitev pravilna in mi smo se odločili, da ne bomo nadaljevali s tem v tem mandatu in videli bomo, kaj se bo zgodilo v naslednjem mandatu. Gospod. Dolajtis nam bo lahko tudi povedal svoje mnenje in gospod Fleckenstein bo morda lahko tudi še kaj dodal. Komisija, prosim. this proposal. Hvala lepa. Želel bi glede tega predloga povedati samo eh, nekaj besed eh, in sicer eh, cenim delo komisije in želel bi povedati tudi to, da razumemo te, ta vprašanja, s katerimi se sooča odbor za promet. To je občutljivo, vprašanje in to je tudi razlog, zakaj nismo tega predlagali prej. Leta 2007 eh, smo eh, podali poročilo oziroma sporočilo komisije, 2009 smo začeli analizirati to, kar naj bi se zgodilo. In to je nekaj časa trajalo. To smo proučevali, naredili smo analize, izvedli smo obiske, zelo široka posvetovanja, pogovore s sektorjem in razmišljali smo o tem, kakšno ravnoteže moramo vzpostaviti med eh, tako imenovanimi mehkimi ukrepi in zakonodajnimi ukrepi. Torej, prosim, če lahko to vidite kot del nekega procesa, Ta predlog je bil tako zelo pomemben, da z njim nismo želeli hiteti. Verjetno boste opazili, in to so nekateri med vami tudi že podčrtali, da ima ta predlog Zelo malo skupnega s tako imenovanimi svežnji 1 in 2. Tu smo se osredotočili samo na dve vprašanji, kjer se nam je zdelo ključno, da uporabimo zakonodajni inštrument. Vse ostalo, kar najdemo v sporočilu o, o pristaniški politiki, tam boste našli tako imenovane mehke ukrepe. Ampak to ni samo poljubna pobuda, to je en del tega pazla, ki smo ga začeli graditi s tem, da smo najprej predlagali to, da se vse te infrastrukturne ukrepe, na katere smo vsi tako ponosni kot evropejci, kot so eh, transevropske smernice in tako dalje, in vse uh, vsa sredstva, ki so bila tem pobudam namenjena. Torej, vse to je razlog za to, da smo uh, uvedli tudi direktivo o koncesijah, socialni dialog in tako dalje. In ti dve vprašanji, se pravi finančna transparentnost in dostop do trga, sta še zadnji dve vprašanji, ki ostajata odprti in to bo zelo pomembno za komisijo, zato da bomo lahko odprli ta zelo pomemben sektor za gospodarstvo in zato smo se odločili, da bomo to predlagali tudi, če smo tako rekoč v uh, zadnjih, um, zadnjem obdobju tega zakonodajnega mandata, zato ker uh, tu gre za velika sredstva, za obsežna sredstva, 26 milijard evrov uh, in moramo vedeti, pod kakšnimi pogoji bodo ta sredstva porazdeljena različnim prejemnikom. Torej razumemo, da za nekatera vprašanja ni bilo dovolj časa. Imamo mnenja, ki se razhajajo in to lahko povsem razumemo. Zelo smo si prizadevali za to, da bi zapolnili vse vrzeli eh, pravočasno in to smo tudi naredili nekje do srede januarja in sedaj so stvari veliko boljše. Državne pomoči smo imeli posebno predstavitev, in eh, tu bi se zahvalil odboru, da je, da je to predstavitev organiziral. In tu so bili predstavljeni različni pristopi. In kar bi vam želel v tem trenutku pojasniti, je to, da karkoli bomo že naredi, naredili, na kakršen koli način bomo že nadaljevali z vprašanjem, uh, Eh, državnih pomoči je ključna preglednost. Če želimo imeti izjeme, je ključno, da imamo eh, preglednost. Če želimo sodno prakso, moramo to temeljiti na dejstvih. Če želite smernice, tudi za to potrebujemo dejstva. In dejstvo je, da ta predlog na področju državnih pomoči vsem da možnost ocene dejstev ko zapustite svoj dom, ne glede na to, kam greste, morate najprej odpreti vrata. Tako pač je. In eh, to je tudi namen te uredbe in sicer namen je preglednost, kajti to odpira vrata vsem drugim pobudam. In v vsakem primeru je to tisti prvi in ključni korak. Torej, to pomeni, da ni treba, da čakamo, da bomo vedeli, kakšen bo končni rezultat, ampak treba si je zagotoviti to, da se postopek začne in da vemo, kakšne so naše alternative. Vprašalnik smo posredovali državam zato, ker je komisija prejela zelo veliko število uh, obvestil in pritožb. Sektor je zahteval smernice in preden lahko te smernice uh, oblikujemo, potrebujemo dejstva in zato je bil ta vprašalnik pripravljen in posredovan državam sedaj. Zato je do tega prišlo tako pozno. Moramo vedeti, zakaj nekaj počnemo in na kakšni osnovi. Najbolj pozitivni del te razprave menim, da je to, da ta parlament In tu bi se še posebej zahvalil poročevalcu in vašemu odboru. Ta parlament je našel rešitve za eh, nekatera vprašanja, ki so ostajala še odprta v uredbi, ki niso bila jasna, ki niso bila pravilno oblikovana. In delo v tem odboru je pomagalo pri eh, pojasnitvi cele vrste teh vprašanj in poročevalec je tu opravil zelo pomembno delo. Torej, kar se tiče vprašanja pristojbin, vprašanja nadzora, transparentnosti, um, zmanjševanja obsega upravnih stroškov in tako dalje. Torej, vse to so bila vprašanja, ki jih je bilo treba pojasniti, ki jih je že treba pojasniti in mislim, da bomo to naredili z dobrimi rezultati. Vsekakor pa menim, da bo to zelo zanimiva tema za razprave v naslednjem parlamentu in prepričan sem, da bo komisija delala na osnovi predlogov tu in odločili se bomo skupaj z naslednjim parlamentom o naslednjih korakih. In v sta čas naši kolegi v svetu tudi še naprej proučujejo ta predlog in prepričan sem, da upoštevajo tudi delo uh, ki je bilo upravljeno znotraj tega odbora. In ko, bom, ko bomo z delom nadaljevali v naslednjem zakonodajnem obdobju, sem prepričan, da bomo imeli dobro besedilo, eh, tudi besedilo, na katerem dela svet in prepričan sem, da bomo lahko dosegli eh, sporazum relativno hitro, zato ker ta predlog resnično upošteva mnenja večine tistih, ki so jih izrazili. Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Gospod predsedujoči, povsem na kratko. V mnogih točkah se namreč tudi strinjamo in pripričan sem, da bomo v novem mandatu začeli tam, kjer danes prekinjamo eh, razpravo in ne preničli. Drugič sem vam hotel povedati za zapisnik da sem to, kar sem povedal, uskladil z gospodom Komucakosom, ker pač nihče danes ni mogel govoriti eh, v imenu ELS, sem to jaz hotel storiti in jim pač pomagati kot socialni, socialdemokrat. Dobro, hvala lepa. Tu ni glasovan, zato je to konec te točke. Sedaj pa bomo nadaljevali za zaprtimi vrati. Torej, če lahko tisti, ki ne sodelujete pri tem sestanku, zapustite dvorano, prosim. Yeah. Ja. Now we start that. Yes. Mm -hmm.